Lepo prosim, da zasedete svoje mesta, zaslišanje se bo začelo. Veseli me, da lahko pozdravimo gospoda Avramopolusa eh, na tem zaslišanju, odbor za državljanske svoboščine. Bo obravnaval to zaslišanje kasneje, pa bomo slišali tudi gospod Jurovo glede vprašanja pravice in tudi gospoda Timmermansa glede temeljnih pravic in pravne države. Danes pa bomo govorili z gospodom Avramopolosom. Obravnavali bomo predvsem preseljevanje in notranje zadeve. On je prvi, ki bo v svojem nazivu imel zapisano tudi preseljevanje in mislim, da vsi člani tega odbora poznamo pomen tega vprašanja. V skladu z prilogo 16 poslovnika, ki vsebuje smirnice za potrditev komisarjev, bomo ocenili kandidate na podlagi mm, kompetenc, osebne samostojnosti in ocenili bomo tudi njihovo sposobnost komuniciranja in poznavanja resorja. Spomnil bi vas rad, da je parlament kandidatu za komisarja poslal vprašalnik, pri čemer je dve vprašanji pripravila konferenca predsednikov, tri konkretna vprašanja pa odbor Libe. Komisar je odgovoril v pisni obliki in vsa, vsi odgovori so bili poslani tudi vam. Najprej bo komisar podal vodno predstavitev v trajanju največ 15 minut. Po uvodu bomo prisluhnili 45 vprašanjem in odgovorom. Vsak bo imel 3 minute, 1 minuto za vprašanje in 2 minuti bo trajal odgovor. Prvi krok vprašanj bodo zastavili predstavniki političnih skupin. Ob koncu zaslišanja pa bo kandidat za komisarja dobil še 5 minut za zaključno izjavo. Lepo prosim, vedite, da bom zelo strok, ko bom zagotavljal, da se držimo dodeljenega časa. Sicer bi zadnji govorci ne imeli časa, da postavijo svoje vprašanja, tako da vas bom prekinjal po izteku časa. Tolmačeno bo na voljo v 23 jezikih, tako da lahko uporabljate svoj materni jezik. Lepo prosim, imejte v mislih tudi to, da se vaš govor tolmači, zato ne govorite prehitro. Razprava bo prenašana tudi v živo preko spletne strani Evropskega parlamenta, kjer bo možno dobiti tudi posnetek zaslišanja. Z velikim veseljem sedaj besedo dajem kandidatu za komisarja, gospodu Avramopolusu, za predstavitev. Gospod Avramopolus, beseda je vaša. Uh, chairman, Gospod predsednik, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, listina o temeljnih svoboščinah nas eh, spominja na to, da Unija temelji na nedeljivih univerzalnih vrednotah človeškega dostojanstva, svobode, enakosti in solidarnosti. Evropska unija temelji na načeljih demokracije in pravne države posameznika postavlja v središče svojih dejanj z konceptom državljanstva Evropske unije in z prostorom svobode, varnosti in pravice. To poglavje opisuje tudi, kaj je bistvo Evropske unije in določa tudi naše poslanstvo na področju priseljevanja in notranjih zadev. Realnost pa tukaj predstavlja velik izziv in eh, naše sodelovanje bo postavilo na preizkus samo zakonitost evropske obljube in integritete. Kakšna je danes eh, realnost? geopolitične okoliščine se zelo hitro spreminjajo, soočani smo z novo teroristično grožnjo džihadizma, evropsko gospodarstvo se z velikimi težavami skuša izviti iz krize. Prav tako imamo starajoči se kontinent v svetu, ki je poln mladih. Vedno več je tudi beguncev, ki iščejo varnost v Evropski uniji. Prav tako se soočamo z različnimi oblikami kriminala, ki ne pozna meja in z trajnimi humanitarnimi krizami na samih mejah te krize so v naskrižju z našo kulturno in zgodovinsko dediščino. Prav, pa se z, prav tako pa se soočamo z vedno večjim nezadovoljstvom evropskih državljanov. Naj bom jasen od vsega začetka. Odgovor na te izzive ne sme biti nekakšna trdnjava Evrope. Zgodovina je pokazala, da trdnjave, ki bi naj ščitile pred zunanjimi grožnjami, na koncu postanejo trdnjave, ki zasužnjujejo tiste, ki bi jih pravzaprav naj zaščitile in prav tako vodijo do izolacije. Evropa lahko napreduje samo, če bo omogočala mobilnost idej, blaga in ljudi. Odprtost in varnost sta stebra evropske integracije. In to bo tudi poslanstvo komisije na področju preseljevanja in notranjih zadev. Naše poslanstvo je jasno. Um, omogočiti moramo mobilnost in zagotoviti varnost uh, v Evropi, ki mora rasti brez eh, strahu. V tem smislu moramo zaščititi identiteto Evropske unije. Evropska unija mora ostati tisti prostor na svetu, kjer bodo še vedno zagotovljene temeljne svoboščine in pravice. Potrebujemo usmerjene politike, zato da bomo lahko privlačili talentirano delovno silo, ki jo lahko uh, um, ki jo potrebuje vsaka posamezna država članica. Zagotoviti moramo, da bo Evropska unija podpirala gladko integracijo priseljencev v naših družbah. Prav tako moramo zagotoviti, da bosta kriminal in terorizem ostala zunaj naših meja in da se bomo proti tema dvema pojavoma učinkovito borili. Gospe in gospodje, ko gre za priseljevanje in notranje zadeve, moramo ukrepati skupaj. Če ne bomo ukrepali skupaj kot Unija, se ne bo spremenilo nič. Če me boste potrdili za komisarja, bom računal na vaš odbor, odbor za državljanske svoboščine. Ponosen sem na to, da sem kandidat za prvega komisarja za priseljevanje. To povdarja zavezanost predsednika Junkerja in nove komisije, da se sooči z eh, ključnimi izzivi priseljevanja. Soočeni smo z vedno večjimi številkami eh, ljudi, ki iščejo zaščito znotraj naših meja. Kot Unija moramo biti zavezani ohranjanju osnovnih, univerzalnih, temeljnih svoboščin in zato moramo pomagati in zaščititi tudi tiste begunce, ki so pobegnili pred vojno. Zaščititi moramo tudi pravice iskalcev azila in spoštovati moramo pravice o nevračanju oseb. Evropski parlament je pomembno prispeval k, upost, k vzpostavitvi skupnega, robustnega azilnega sistema. Sedaj imamo na tem področju obsežen pravni okvir in naša prednostna naloga bo zagotoviti, da bodo vse države spoštovale ta načela na enoten način. O nekaterih področjih bomo morali še razpravljati na primer o možnosti enotnega statusa, ki bi veljal po celotni Evropski uniji. Glede na pregled, zdravstveni pregled dublinskega sistema bomo analizirali, kakšni morajo biti naši nadaljni koraki. Danes eh, smo slišali novice o begunci, ki prihajajo na naše obale in slišimo zgodbe o ljudeh, o obupanih ljudeh, ki se odpravijo na zelo tvegana potovanja čez Mediteran, zato da bi prišli do Evropske unije. Ohraniti moramo naš azilni sistem in, se, in hkrati pomagati tudi tistim, ki se soočajo z velikimi pritiski na njihov azilni sistem. To je možno samo, če si bodo države članice med seboj zaupale in če bo vsaka prevzela svojo odgovornost. Zavedam se dejstva, da večina beguncev in iskalcev mednarodne zaščite se pravzaprav nahaja v državah v razvoju zunaj meja Evropske unije, ki so prav tako soočene z hudimi izzivi. Zato se naša solidarnost ne sme ustaviti na mejah Evropske unije. Po mojem mnenju bi morala Evropska unija narediti več zato da bi pomagala tistim regijam in sosednjim državam, odkuder izhaja največ beguncev. Sam bom tesno sodeloval z mojimi kolegi, z podpredsednico Mogherini in z drugimi pristojnimi komisarji. Prizadevali si bomo za vseobsegajočo politiko glede priseljevanja in azila. Prav tako želim pozvati države članice naj sprejmejo več beguncev iz tretjih držav. Nastanitev beguncev je eden izmed najplemenitejših znakov velikodušnosti napram tretjim državam, ki se soočajo z velikim številom beguncev. Evropska unija lahko pomaga tistim, ki so v težavah ampak to samo na ta način, da se bori proti nezakonitemu priseljevanju ob polnemu spoštovanju temeljnih pravic. To pomeni, da mora zavrnjene prosilce za azil um, na ustrezen način vrniti v izvorne države. Prav tako pa moramo poskrbeti za integracijo beguncev in prosilcev za azil v naših državah. Okrepiti bomo morali z eh, državami izvora beguncev, z eh, tranzitnimi državami in pa z mednarodnimi in nevladnimi organizacijami. Prav tako moramo predvideti možnost zakonitega vstopa v Evropsko unijo. Spodbujati moramo mobilnost in integracijo. Evropa je del globaliziranega, močno med seboj povezanega sveta, kjer eh, bo vedno več mobilnosti. Oceniti moramo eh, evropski delovni trg in identificirati kje obstajajo pomankljivosti delovne sile. Evropska unija potrebuje ljudi, ki delajo v najrazličnejših sektorjih. Želim, da bi sodelovali v rednem dialogu z vsemi udeleženimi stranmi, z državami članicami, z sindikati in z podjetji. Potrebujem evropsko platformo, ki bo usklajevala takšen dialog. Prva leta izvajanja direktive o modrem kartonu so pokazala na številne pomankljivosti. To smo že izpostavili v prejšnjem mandatu komisije v priporočilih. Sam se bom zauzemal uh, eh, za to, da bodo ta priporočila veljala tudi v letu 2015. In še daj še nekaj besed o Schengenu. To je eden izmed glavnih dosežkov Evropske unije in zato moramo uh, še naprej vzdrževati nenadzor na notranjih meja Evropske unije. Države članice so odgovorne za nadzor na zunanjih meja. Agencijo Frontex pa moramo uporabiti za uh, pomoč pri tem nadzoru. Vprašujem se, če so inštrumenti, ki jih imamo na voljo, tukaj dovolj. Evrop, institucije bi morale začeti. Um, razpravo o Frontexu in o možnosti učinkovitega nadzora na zonanih meja. In zato je pomembno, da smo se sposobni odzivati in se problema lotevati holistično. Učinkovito obvladovanje meja od nas zahteva, da uporabljamo sodobne tehnologije. Bolje moramo izkoristiti priložnosti, ki nam jih ponuja digitalna tehnologija za obvladovanje mobilnosti. Boj proti tihotapljenju ljudi ostaja prioriteta. Tiste, ki izkoriščajo potrebe ljudi v stiski, take ljudi moramo pripeljati pred roko pravice. In sodobno suženstvo, trgovanje z ljudmi je nekaj, kar se moramo boriti. Predvsem gre tu znotraj za boj proti organiziranemu kriminalu znotraj EU, pa tudi izven in zato potrebujemo globalen pristop. Državljani se bojijo, da je njihova varnost ogrožena zaradi terorizma in nasilja. V času konfliktov v naši okoliščini in zaradi grožnje tujih borcev se moramo bolje boriti proti organiziranemu kriminalu. Kriminal potuje posod po Evropi in spodkopava naše družbe in gospodarstvo. Potrebujemo posodobljen okvir za evropsko ukrepanje in osredotočiti se moramo na spoštovanje temeljnih eh, pravic in na boljše sinergije pri našem zunanjem delovanju. Ukrepi proti kibernetskemu kriminalu bodo Eh, olajšali delo podjetjem in drugim organizacijam. Enako velja za boj proti eh, trgovanju z drogami in eh, tihotapljeno. Na ta način bodo podjetja bolje izkoristila notranji trg in se bodo izognila izgubam. Spoštovani poslanci, ohranjanje podatkov je instrument, o katerem smo na veliko razpravljali. Sedaj imamo na tem področju tudi sodbo Evropskega sodišča. Preučiti bomo morali najboljše možnosti za ukrepe naprej in spoštovati načela iz sodbe. Načelo sorazmernosti in pa pravico do, oseb, do zaščite osebnih podatkov. Uh, Eh, ter spoštovati bomo morali tudi druge vrednote, ki so nam drage. Nedavni dogodki so pokazali, da smo soočeni za novo grožnjo terorizma. Uloga Evropske unije je, da pomaga državam članicam pri boju proti tem grožnjam. Eh, delovati moramo na področju preprečevanja radikalizacije in moramo se lotiti tega problema pri samem izvoru. Sodelovanje policije in izmenjava informacij je hrbtenica eh, evropskega boja proti kriminalu in tukaj nas čaka še veliko možnosti za izboljšave. Gospe in gospodje, Nam, nameravam tesno sodelovati z vami, zato da bomo lahko skupaj dosegli otipljive rezultate. Če želimo, da so naše politike na področju priseljevanja in notranjih zadev uspešne, se moramo sredotočiti na tista področja, kjer lahko delujemo skupaj, zato da poskrbimo za spremembe in spoštovanje človekovih pravic. Če me boste potrdili za komisarja, bom eh, sodeloval z pristojnim komisarjem. V svojem mandatu bom eh, pripravil ustrezne smernice in priporočila, sodeloval bom z gospod podpredsednico in drugimi člani kolegija. kot komisar si bom, uh, si bom prizadeval za spoštovanje temeljnih svoboščin, listine o temeljnih svoboščinah um, in spoštovanje evropske integritete. Ne želimo, da bi evropske državljane obdajale administrativne stene. Uh, soočiti si moramo z izzivi, ki so pred nami na strajen način. Skupaj nam lahko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 ima opraviti z mednarodnim terorizmom. No, drug eh, del mojega doseja je varnost, vendar pa zagotavljanje varnosti ne sme voditi do vzpostavljanja nekakšne trdnjave v Evropi.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 Pri Lampeduzi se je zgodila katastrofa lansko leto, na stotine ljudi je izgubilo življenje. E, predsedniki držav in vlad e, so e, se hitro odzvali z besedami, rekli so, da je treba narediti več za reševanje življenj. Letos je umrlo v sredozemlju že 3000 ljudi, 600 pa lani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 ki jo najbolje poznam. V severni Grčiji smo o, postavili nek zid, ograjo, s tem nismo želeli zaustaviti e, priseljencev, ampak smo želeli vzpostaviti več zakonitih poti za priseljence pri tem nismo uspeli. Za nekatere bi bil uspeh, da so se uh, selili na otoke, uh, mi pa smo želeli vzpostaviti pravni okvir in uh, zato potrebujemo tudi evropsko zakonodajo. Azil je tudi zelo pomemben. Novi svežen bo začel veljati naslednjega junija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 το τελευταίο ε, σημείο της ε, επισήμανσής σας ότι από μόνα τους τα κράτη δεν μπορούν να... Strinjam se s tem, kar ste povedali. Države članice same po sebi ne morejo narediti toliko, kot e, bi si želele. Glede Frontexa pa naj povem naslednje. Vaš odbor bo e, moj najpogostejši sogovornik, če bom potrjen. Prosim,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 nečem, kar je malo bolj uh, teoretične narave. Evropa je nastala uh, združevanjem različnih uh, etničnih skupin. Ustanovni očetje so imeli vizijo, da bi vsa ta ljudstva in vse te etnične skupine uh, živele skupaj in se povezovali s politikami. To je bila vizija integracije Evrope.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 potem tudi prispeva eh, k delovanju in financiranju socialne varnosti v tej državi. Nekdo, ki na zakonit način pride v državo, eh, eh, tudi prispeva k napredku in razvoju te države. Naprimer, v Evropi obstaja potreba po visoko usposobljenih znanstvenikih.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 In ne nazadnje, kakšno je vaše stališče glede individualnih držav, ki podpisujejo sporezume in drugim, ki zastajajo? Kot mi je bilo povedano, trenutno pripravljamo poročilo. Rezultate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 ker se to vedno znova ponavlja, da čim prej bomo opravili študije in videli bomo, kakšni bodo rezultati. Nikar ne vas ne skrbi ponavljanje, govorimo o ključnih vprašanjih. Barbara Spinelli. Danes ste ponovno govorili o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 Torej sprašujete, kaj narediti v zvezi z tihotapljenjem, z priseljevanjem. Torej, kako se lotiti vseh tistih skupin, ki imajo koristi zaradi nezakonitega priseljevanja in ki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 Eh, naslednje vprašanje bo zastavil Carlos Coelho. Hvala lepa, gospod eh, Avramopoulos. Imam tri vprašanja v zvezi z eh, Schengenom. Najprej 62 odstotkov državljanov gleda na prosto gibanje ljudi kot enega izmed glavnih dosežkov evropskega projekta. Ampak vseeno je evropski projekt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 Hvala lepa, gospod Koeljo. Spet bom začel eh, pri zadnjem vprašanju. Schengen in eh, nadzor na mejah. To je lekcija, ki se jo moramo naučiti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 Eh, kater profil si želi in če bomo imeli eh, zakonit ukvir, ukvir zakonitega priseljevanja, bo to možno. Merci, monsieur monsieur... Gospoda ti. Hvala, gospod predsednik, eh, hvala, gospod kandidat. Govorili smo o partnerstvih za mobilnost in o priseljevanju iz tretjih držav, tako da bi organizirali zakonito priseljevanje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 zlorabljajo se različne možnosti, ki jih nudi internet in odgovorni smo, da žrtve zaščitimo. Žrtev je veliko, to so eh, lahko otroci, ranljive skupine ljudi in eh, ti se lahko soočijo z grozljivimi posledicami v svojem osebnem življenju.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 tudi, da bi mladi izkoriščali internet za to, da se pridružijo džihadu. Potem eh, pa me zanima še, eh, kako obravnavati eh, žrtve, ali boste kot komisar imeli posebno občutljivost za žrtve, ali boste zagotavljali njihovo podporo in pa socialno priznanje, kar potrebujejo.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 verjetno to temo dobro poznate. E, tukaj obstaja boj, e, ki že štiri leta poteka med e, državami in pa evropskimi institucijami. Hvala. Protasis. Hvala. Ne bom sprejel predlogov, ki bodo omejili šengensko območje. Veliko je bilo o tem že povedanega, veliko napisanega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 Vaše vprašanje je zelo pomembno in zelo občutljivo. Naj bom jasen. Zelo pomembno je mednarodno sodelovanje, zelo pomembne so obveščevalne informacije. Vse to je zelo pomembno.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 vsi ste izkušeni poslanci in gospod kandidat za komisarja, verjetno se strinjate, da je to pri vseh petih zaslišanjih, kjer bomo sodelovali, to ključno področje. Eh, hramba podatkov, azil, eh, preseljevanje, to so ključne teme, ki so jih poslanci obravnavali zelo podrobno. Zato ste bili podvrženi zelo podrobnemu spraševanju. Hvala torej poslancem. Hvala tudi vam za izmenjavo, za vašo pripravljenost. Ne bom prejudiciral tega, kar ste povedali, kaj ti koordinatori oziroma preko njih poslanci bodo presodili vaš današnji nastop. To bomo naredili danes ob 17. Ob zaključku pa bi rad eh, omenil par stvari, ki ste jih povedali. Zavezali ste se, da boste ponovno pregledali inštrument za zakonito priseljevanje, tudi osnute horizontalnega inštrumenta. Potem eh, slišali smo tudi sodbo o hrambi podatkov, prosim, da kolegi prisluhnejo. Govorili ste tudi o posodobljenem predlogu PNR in omenili ste tudi pobudo za okrepitev Frontexa. Danes ste odgovorili, na nekatere ključne predloge, ki so jih dali poslanci, vendar pa vas bomo kasneje ocenili in povedali, kaj menimo o tem, ocenili bomo vaše kompetence in kot rečeno, to bomo naredili ob 17. Seveda, ostaja še veliko vprašanj, ki ostajajo neodgovorjena, vendar pa kot rečeno, se bomo danes sestali in vam povedali rezultat. Kolegi, hvala za vašo pozornost danes. Sedaj prosim kandidata za komisarja za zaključno izjavo. Morda uh, lahko dobite kako minutko več, to je moj nasvet, ampak lahko tudi zlorabite ta moj nasvet. Tri minute predlagam, torej tri minute za zaključek in še enkrat hvala lepa za vašo pozornost danes, kolegi in gospod kandidat za komisarja, beseda je vaša. You, hvala, gospod predsednik. Spoštovani poslanci v Evropskem parlamentu, najprej se vam želim zahvaliti za to zelo zanimivo in plodno razpravo, ki smo jo danes imeli. Moram reči, da ste me razsvetlili pri mnogih vprašanjih, in to dvorano zapuščam še bolj navdahnjen za izvajanje svojih dožnosti, če bom potrjen. In če bom, bom prvi komisar za priseljevanje in notranje zadeve in obljubljam, da se bom osredotočil vsemi svojimi izkušnjami na tri stebre. Prvič, zagotoviti želim, da bo Evropska unija, kot ste predlagali, sprejela holističen, globalen in učinkovit pristop priseljevanja na podlagi načela solidarnosti in sorazmernosti. Potem, pomembna je tudi odgovornost. Drugič, govorili ste o varnostnih izzivih, Pri tem je vedno treba spoštovati temeljne pravice. Naša naloga je, da zagotovimo varnejše okolje za vse naše državljane. In ne nazadnje, nadaljevati moramo z razvojem politik priseljevanja v tesnem sodelovanju z Evropskim parlamentom in biti moramo odprti, iskreni in izvajati povsem iskren dialog z vami. Z vami želim sodelovati tesno na podlagi preglednosti in medsebojnega zaupanja. Vsem skupaj se iskreno zahvaljujem za vašo pozornost. Thank you. Thank you, my... Hvala lepa, gospod kandidat. Sprijeli ste moj nasvet, zato je zaslišanje sedaj zaključeno.